poročilo Pavla Svobode, pravice intelektualne lastnine, akcijski načrt Evropske unije. Besedo dobi poročevalec za 4 minute. Pane predsedo, važena pani komisarko. Hvala lepa, predsedojoči, komisarka, gospe in gospodje. Nakratko bi rad v imenu odbora predstavil poročilo o pravicah intelektualne lastnine akcijski načrt EU v imenu odbora za pravne zadeve. Kot sem dejal že večkrat v preteklosti, sem vesel, da je odbor Juri sprejel moj pristop, kar se tega dosjeja tiče. To je, da se moramo osredotočati na akcijski načrt sam, raje kot da govorimo o drugih nepomembnih temah. Mislim, da smo dosegli soglasje, kar se tiče zaščite pravic intelektualne lastnine. To je dobro za gospodarstvo Evropske unije in za kulturno raznolikost. Zato pozdravljamo korake, ki jih je naredila komisija za izboljšavo razmer. Prav tako pozdravljamo prizadevanja komisije, da bi pripravila takšne mehanizme, ki bodo temeljili na boljšem razumevanju tega, kako sistem deluje. Skušali bomo izboljšati tudi posvetovanje z zainteresiranimi stranmi. Konsens in razumevanje vseh pomembnih vidikov bi nam moralo pomagati k temu, da bi ustvarili učinkovit sistem izvajanja pravic intelektualne lastnine. In zato mislim, da je informacijska kampanja eden najpomembnejših elementov v strategiji pri tem akcijskem načrtu. Govoriti moramo tudi o temeljnih pravicah in seveda vem, da komisija spoštuje vse te pravice. Govorimo pa o dojemljivosti evropske družbe na splošno na področju temeljnih pravic in tukaj se moramo tega lotiti zelo marljivo in na previden način. Prav tako podpiram pristop komisije, ki bi ga imenoval Sledimo denarju. Mislim, da smo dosegli konsens, da če želimo pomagati tistim, ki se borijo proti kršitvam intelektualne lastnine, moramo storiti tudi nekaj v tej smeri. Osebno bi rad podprl prizadevanje komisije, da pomaga MSP-jem, mislim, da to ne bo pomenilo posebne obravnave. Vendar pa to mora biti eden od mnogo korakov, kjer moramo izboljšati položaj MSP-jev na splošno. Učinkovit način izvrševanja intelektualne lasnine je ključnega pomena za nadaljanje blagostanje Evropske unije. Upam, da bo Evropska komisija prispevala k temu na znaten način. Izvajanje akcijskega načrta mora biti hitro, pa tudi prožno, zato da se bomo lahko odzvali na nov razvoj dogodkov. Vse skupaj mora biti utemeljeno na dobro razloženih korakih, ki bodo, smere, ki bodo ciljeni na zaščito imetnikov avtorskih pravic. To je torej naš namen, da ukrepimo zaščito, da ukrepimo njihov položaj. Nupamo, da bomo do julija 2016 imeli že predlog prvega rezultata strani komisije o korakih, ki so upisani v tem akcijskem načrtu. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa postopek catch DI. Marija, zdobi besedo, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zaščita pravic intelektualne lasnine je gonilo za delovna mesta in rast v Evropski uniji. To je tudi zelo pomembno za ustrezno delovanje skupnega trga, kajte zaščita pravic intelektualne lasnine mora vključevati ustrezen pristop. To pa bo seveda vključevalo tudi nadzor nad denarnimi tokovi, zato da bomo lahko ugotovili, kdo spodkopava pravice intelektualne lasnine, kdo prodaja piratske izdelke, izdelke na spletu. Ma se pa zelo veliko izgubijo zaradi tega, enako pa velja tudi za nacionalna gospodarstva. Uravnotežiti je treba pravice intelektualne lasnine in interese potrošnikov. Smo v času gospodarske krize, potrošniki so zaradi tega prizadeti, fiskalni, fiskalno zategovanje pasov jih obremenjuje, zato moramo najti ustrezno rešite. Hvala. Gospod Jakovčič, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve dejstvi bi izpostavil. Kot prvo, ravno ustvarjalnost in inovativnost sta jamstvo za kakovostno gospodarsko rast in jamstvo za prihodnost. Brez inovacij, brez raziskav, brez ustvarjalnosti rasti ni. Ampak eh, inovacije, raziskave, ustvarjalnost so seveda ravno tisto področje, ki zahteva zaščito intelektualne lastnine. In ravno mala in srednje velika podjetja, ki so temelj evropskega gospodarstva, eh, so tista, ki potrebujejo to vrstno zaščito. In z združevanjem želje po ustvarjalnosti z MSP-ji je nekaj, kar podpiram. In podpiram tudi stališče komisije, da je potrebno ustanoviti mešano skupino za zaščito intelektualno Eh, intelektualne lastine, prav tako podpiram akcijski načrt, kajti vse to skupaj nam bo omogočilo, da zaščitena ustvarjalnost pride na, v prvi plan. Hvala, gospa Zubr. É importante defender e compreender os direitos de... Hvala lepa. Zelo pomembno je razumeti pravice intelektualne lastnine, kajti to je po našem mnenju povezano z interesi ustvarjalcev, umetnikov. To ni v interesu podjetij, kaj ti podjetja samo služijo s tem in to obravnavajo kot samo še ena vrsta blaga. In običajno so to velike družbe v bogatih državah. Pri tem je nekaj zelo pomembno. Vsak, ki je umetnik, ki prispeva k kulturi, bi moral imeti dostop do statusa profesionalca, ki ima mogoče dostojno življenje. Žal se dogaja ravno nasprotno. Vsak je seveda upravičen do kulture, do uživanja v kulturnih izdelkih in eh, ne smemo omejevati ustvarjavcev. Hvala, gospod Arnold. Gospod predsedujoči. Če se ne motim, je sedaj v dvorani pet poslancev od 751. To je druga razprava o pravicah intelektualne lesnine danes zvečer. Že prej sem povedal, da moramo misliti na majhna podjetja. Brusel ima več lobistov kot Washington v ZDA. Več kot 30 tisoč lobistov je. Kaj to pomeni? To pomeni, da je za vsakega evropskega poslanca 40 lobistov. To pomeni, da se moji voljivci pritožujejo, da je lobistov preveč, čeprav v zvezi z TTIP. Mislim, da to počno upravičeno. Hvala poročevalcu, da je omenil mala podjetja, še posebej na področjih, kot je razvoj programske opreme. Mala podjetja tam pogosto potegnajo kratko v boju z velikimi podjetji. Ljudje, ki lobirajo mene, niso ljudje, ki bi si jih želel, da bi lobirali mene, niso veliko podjetja, ampak moji voljivci. Hvala, sedaj pa gospa Jurova, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, hvala za vaše komentarje, spoštovani poslanke in poslanci. Gospod Svoboda je pripravil dobro poročilo. Evropski parlament je pomembno prispeval k temu skupnemu prizadevanju za spodbujanje ustvarjalnosti in inovacij v EU. Posodobili bomo zakonodajni okvir na nekaterih ključnih področjih intelektualne lastnine, ampak komisija se je odločila tudi, da bo ciljno usmerjeno poskušala uveljavljati te pravice na skupnem trgu. Soočamo se z zelo težko realnostjo kajti pravice intelektualne lasnine na komercialni ravni se mm, večkrat kršijo in to škodi gospodarstvu EU. Seveda pa to škodi tudi posameznikom in podjetjem, ki naj bi od teh pravic imeli koristi. Komercialna raven in eh, kršenje intelektualnih pravic intelektualne lasnine na komercialni ravni zavira ustvarjalnost. To pomeni, da imajo legitimna podjetja manj dobička, manj je potem plačanih davkov, manj je delovnih mest in višji so stroški. To pomeni, da je zelo pomembno, da se izvedejo ustrezni ukrepi za boj proti tem dejavnostim. Akcijski načrt, ki ga je komisija sprejela leta 2014 v juliju, vključuje več eh, nezakonitih oziroma nezakonskih predlogov zato da bi zaščitili evropska podjetja, ohranili njihovo konkurenčnost in da bi poskrbeli, da bodo lahko podjetja konkurirala na mednarodni ravni. Gospod Svoboda je lepo zapisal, da si komisija prizadeva tudi na področju izvrševanja pravic intelektualne lasnine. Temu se moramo posvečati še naprej in sicer pri več točkah, kot so zaščita potrošnikov proti škodljivim ponrejenim izdelkom, močnejša podpora za mala in srednja podjetja. Pojasniti je treba tudi vlogo posrednikov, še posebej v digitalnem okolju. Spodbujati je treba izvajanje mehanizmov skrbne, potrebne skrbnosti in podobno. Komisarja Bjankovska in Ansip pomagata pri tem in pomagamo tudi nacionalnim organom in posameznim industrijskim vejam dosegati napredek na vsakem področju. Podpora Evropskega parlamenta bo ključnega pomena pri tem procesu. Seveda pa vas eh, želimo pozoriti na še nekaj in sicer, ne glede na to, da imamo veliko prostovoljnih pobud, ki so predvidene v akcijskem načrtu iz leta 2014. Morda pa bodo potrebne tudi zakonske spremembe. Pred kratkim smo predstavili strategijo za skupni trg in tam pozivamo tudi k strožjemu uveljavljanju avtorskih pravic. To seveda ne pomeni, da bomo zanemarili druge pravice intelektualne lasnine, kajti kršitve teh eh, pravic predstavljajo grožnjo za evropsko gospodarstvo. V prihodnih mesecih bo komisija izvedla oceno delovanja trenutnega okvira za pravice intelektualne lastnine. Če se bo v oceni pokazalo, da so potrebne spremembe, potem se bo komisija seveda temu posvetila v prihodnosti. Če sklenem, zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za pozitiven pristop in pozitivno oceno našega pristopa in priporočam, da to jutri podprete na glasovanju. Upam, da bomo dobro sodelovali med komisijo in. Evropskim parlamentom, zato da bi lahko okrepili inovacije, ustvarjalnost in zagotovili nova delovna mesta za podjetja in državljane. Hvala. Hvala lepa, hvala gospa komisarka. Razprave je konec, o tem bomo glasovali.